Pozdravljeni kolegice in kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je čas za vprašanje komisiji. Pozdravljeni. Prvo vprašanje je predložil gospod Papa Stankos. Zadeva nudenje humanitarne pomoči državam Severne Afrike. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Komisija je sprejela odločitev o humanitarni pomoči v višini 3 milijone evrov za krizo v Libiji. To je bilo 25. februarja. Letos smo ta sredstva mobilizirali nemudoma. Bili smo prvi, ki smo tja poslali občutna sredstva. Ta začetni znesek smo 3. marca povišali na 30 milijonov evrov, zato ker so humanitarne zahteve tako zahtevale še dodatnih 6 milijonov smo mobilizirali v okviru proračuna za civilno zaščito za sofinanciranje pomoči, ki jo nudijo države članice. Humanitarna pomoč EU se izvaja preko naših partnerjev, preko EKA ali s pomočjo držav članic, kar se izvaja v skladu z mehanizmom za civilno zaščito Evropske unije. To zadeva začasno pomoč tistim, ki bežijo iz Libije na mejah v Tunizijo, Alžirijo in Egipt. Pomagamo pa tudi državljanom tretjih držav, da se vrnejo v svoje države in nudimo tudi humanitarno zaščito tistim, ki imajo status begunca in se ne morejo vrniti nazaj v svoje države. Torej nimajo države, v katere bi se lahko vrnili. Kar zadeva Libice, ki bežijo iz Libije, smo zagotovili nujna sredstva za nudenje pomoči v Libiji sami. Financiramo medicinska sredstva in nujno medicinsko pomoč in pomoč v hrani v Libiji, takrat, ko specifična področja postanejo dostopna, seveda niso vse zaenkrat dostopna, vsa področja v Libiji. Zaenkrat lahko delujemo na zahodu države, na vzhodu, kjer je situacijo obvladujejo Gaddafijeve sile, pa ne. Visok predsta, oziroma, visoka predstavnica Evropske unije in njeni sodelavci so sprejeli sporočilo o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z državami Južnega sredozemlja. Predvideva strategijo Evropske unije, da bi podpirala spremembe v južni soseščini. Komisija je prav tako mobilizirala svoje instrumente za to, da pomagamo Italiji in drugim državam članicam, če je to potrebno. Če pride do velikega vala migrantov iz Severne Afrike, ta odziv vključuje tudi operativna sredstva in finančno pomoč, skupna, skupna operacija Frontexa Hermes je bila prav tako sprožena, pomagajo strokovnjaki iz številnih držav članic tesno spremljamo razvoj dogodkov in se pripravljamo za različne scenarije. Če bo potrebno, bo Frontex okrepil svoje de dejavnosti za to, da bi se spopadli z dodatnim valom beguncev. Komisija seveda je pripravljena zagotoviti dodatna sredstva, naprimer iz sklada za zonanje meje in Evropskega sklada za begunce. To znaša 25 milijonov evrov. Velik del držav članic je pripravljen zagotoviti strokovnjake in tehnična sredstva. To bo zelo dobrodošlo. Če primerjamo zadeve s statusom quo, trenutne vojaške operacije niso vplivale na humanitarne operacije, kajti že od začetka smo bili omejeni z Gaddafijevimi silami. Trenutna pogajanja med oblastmi v Tripoliju, Tripolisu in Združenimi narodi za humanitarne zadeve še niso dosegle rezultata za to, da bi imeli humanitarni dostop v zahodni del države, v zahodni del Libije. Torej, hvala. Much, hvala lepa. Gospod Papastankos, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospe komisarki za odgovor. Zdi se mi zelo pomembno, da je Evropska unija vodilna, ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči. Da pokaže tudi človekoljubni obraz. Po drugi strani pa se je zastavilo vprašanje, kako daleč pride v resnici človekovna pomoč, če pride do končnih prejemnikov. To vprašanje se mi zdi zelo pomembno. Države članice Evropske unije menijo, da je prav, da se odpre evropski trg za kmetijske proizvode iz teh držav v Severni Afriki. In južne države v Evropski uniji tega ne morejo storiti, ker je, gre tukaj za vprašanje konkurence. Torej, imamo že problem priseljencev, upam, da ne bo prišlo do novega problema na kmetijstvo. Hvala, gospod Stanko, zverjetno veste, da imate samo 30 sekund. Komisarka, izvolite. Hvala lepa. Najprej, kar zadeva učinkovitost humanitarne pomoči od začetka krize. Najbolj pomemben humanitarni vpliv lahko razdelimo na tri dele. Prvi del. migracijski tok iz Libije v Tunizijo, Egipt, Niger in Alžirijo. Komisija in države članice so tukaj zelo učinkoviti. Mobilizirali smo tako zračne kot tudi vodne sile držav članic. To pomeni, da pomagamo ljudem, da se vrnejo domov. Prav tako smo pomagali mednarodni organizaciji za migracije in organizaciji za begunce Združenih narodov, zato da lahko oni pomagajo z visokim številom ljudi, ki bežijo iz Libije. To je 420 tisoč ljudi na vzhodnem delu Libije, ker imamo dostop. Tam smo zagotovili možnosti in podporo za zdravstveno zdravljenje in za zagotavljanje pomoči v hrane. To še ni kriza s prehrano, ampak vedeti morate, da gre za državo, ki uvaža 90 odstotkov hrane, zato se kriza lahko pojavi. Pomagamo tudi Afričanom iz subsaharske Afrike, predvsem ljudem iz Čada, ki se, so se znašli v težkem položaju. Zakaj? Njihova varnost je ogrožena, kajti Domneva se, da so plačanci. Številni seveda niso, ampak mi jim pomagamo, da se vrnejo na varno, predvsem v Egipt. Tretjič. Na območjih, ki jih nadzira Gaddafi, prav tako obstajajo humanitarne potrebe, vendar je naš dostop omejen. Na stran smo dali 9 milijonov evrov če bodo možnosti dopuščale, da jim bomo imeli dostop do tira, potem bomo pripravljeni skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami. Kar zadeva drugi del vašega vprašanja, dostop do trgov. To je v temelju pobude za južno sredozemlje, ki sem jo orisala. Gre za to, da moramo nuditi možnosti za boljšo prihodnost za te države za delovna mesta, za blaginjo. Tukaj veli, velik povdarek dajemo trgovini, trgovini z Evropo in seveda trgovini med državami samimi. Hvala. Gospod Balčitis ima še eno dopolnilno vprašanje. Okay. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Trenutne razmere v Severni Afriki sprožajo veliko izzivov. Evropska unija se sooča z veliko izzivi. Financial Times je objavil članke, v katerih navaja, da so države EU lahko poskrbele za vrnitev svojih državljanov, vendar tisti, ki so ostali tam, so ostali brez zdravstvene oskrbe. Večina jih je bila Bolgarov. Medicinska oskrba je zelo pomembna. Kako boste rešili to vprašanje? Izvolite. Hvala. Evakuiranje evropskih državljanov je bilo zelo uspešno. Uspelo nam je uskladiti dejavnosti držav članic. Vzpostavili pa smo tudi platformo koordinacijski center, zato da smo operacije uskladili. Zato smo veliko večino državljanov lahko na kar najhitrejši in najvarnejši način spravili iz Libije. Do takrat, ko je bila operacija zaključena, je v Libiji ostalo le še 200 ljudi, ki so si želeli evakuacije. Lahko pa vam povem, da smo tudi te Večino teh že uspešno evakuirali in sicer s pomočjo ruskih letal, kar zadeva medicinska storitve. Ob evakuaciji evropskih državljanov je začel veljati zakon o neželenih posledicah, kajti določeni evropejci so služili v zdravstvenem sektorju v Libiji. Še posebej so bile to medicinske sestre, ne toliko zdravniki, ampak medicinske sestre. Zato sedaj delamo vse, kar je mogoče, zato da bi humanitarne organizacije, ki se specializirajo za zdravstveno oskrbo, dobile dostop do Libije. Zagotoviti želimo tudi dostop do Libicev in državljanov tretjih držav, ki živijo v Libiji. Kritično je, da Gaddafi dovoli, da bodo v zahodnem delu države začele delovati mednarodne organizacije. To je res ključnega pomena. Žal se to še ni zgodilo. V vzhodnem delu države imamo svojo skupino strokovnjakov, pravkar so izvedli ocenevalno misijo. Pravijo, da je vedno več sicer ranjenih, ki potrebujejo medicinsko oskrbo vendar so zdravstveno oprema in medicinska podpora v vzhodnem delu relativno dobri. To ne velja za mesta, kot so Masrata in druge dele države, ki jih nadzirajo Gaddafijeve sile. Kakor verjetno veste, obstajajo sedaj poskusi, da bi preko morja tja pripeljali medicinske ladje, zato da bi uh, povečali možnost zdravstvene oskrbe. Hvala. Hvala. Sedaj pa naslednje vprašanje gospoda Balčitisa. To je namenjeno komisarki Damenakijevi. Samo trenutek, da sede na svoje mesto. Vprašanje pa zadeva razlike v zdravstvenih storitvah med državami članicami. Komisarka, ko boste pripravljeni? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, v skladu s pogodbo je pristojnost za reševanje teh vprašanj pri državah članicah. Evropska unija izvaja operacije za podporo za usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov držav članic, zato da bi zaščitili in izboljšali zdravje ljudi. Ne glede na to, Komisija meni, da so vsi državljani po vsej Evropski uniji upravičeni do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe. Zato je komisija sprožila več pobud. Z veseljem bom odgovorila na vprašanje spoštovanega poslanca. Leta 2009 je komisija sprejela sporočilo Solidarnost v zdravju, zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji. V tem sporočilu smo povdarjali potrebo potem, da premustimo neenakosti na področju zdravstva. Decembra lani je komisija sprožila, sprožila še usklajene operacije s 14 državami članicami, zato da bi okrepili to v okviru programa zdravja. Univerzalni dostop do visokokakovostnega zdravstvene oskrbe je prav tako del odprte metode koordinacije o zdravju in dolgoročni oskrbi. Države članice so se zavezale k določenim ciljem v zvezi z zdravstvenimi sistemi. Dostop do zdravstvene oskrbe, kakovost zdravstvene oskrbe in zdravja ter trajnost zdravstvenih politik. Ob novi direktivi o pravicah pacijentov bodo pacijenti EU imeli možnost tudi, da dobijo informacije o zdravljenjih, ki so na voljo v tujini. Prav tako bodo lahko dobili povrnjena sredstva, ki ob tem nastanejo. To spada tudi v okvir kohezijske politike. Okrepe, ki se financirajo v tem kontekstu, naprimer posodobitev bolnišnične infrastrukture, ali posodobitev medicinske opreme oziroma usposabljanje zdravstvenega osebja lahko izboljša dostop državljanov do zdravstvene oskrbe, še posebej v najrevnejših delih. Hvala. Hvala lepa, gospod Bolčitis. Aj, še gremo, premijnike, gremo, komisarje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovana komisarka, zelo sem vam hvaležen za vaš vseobsegajoč odgovor. Vendar, ko govorimo o ljudeh z zelo zapletenimi boleznimi, me moji voljivci vedno sprašujejo, nega, ampak nega je običajno potem v rokah bližnjih in tisti, ki skrbijo za obolele, ne morejo sodelovati na trgu dela, zato je njihov položaj zelo negotov. Ali se vam ne zdi, da bi ob uskladitvi storitev morali upoštevati tudi socialno zaščito tistih, ki skrbijo za bone? Gospa komisarka, lahko odgovorite na vse vprašanje skupaj. Gospod Švancis. Evkaristo, kirija Proedre. Kirija Epitrope, eh, med domen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka. gre namreč izvajanje pravic eh, pacijentov, ko gre za čezmejne storitve. Te direktive sploh še ni. Torej ima pacijent že sedaj pravico, da se zdravi v drugi državi članici, ima že sedaj možnost za prošnjo za povrnitev stroškov. Gospa Matera. Presidente, mi scuso, ma ho sbagliato il momento perché aspetto. Gospa predsedujoča, upravičujem se. Zmotila sem se. E, nisem želela prositi za besedo. Gospa Tikal, lahko prijete nazaj. Dovolim vam, da zastavite vprašanje. Thank you, Madam Chair. Madam Commissioner, aș dori să întreb în ceea ce privește programele. Hvala lepa. Gospa komisarka, rada bi zastavila vprašanje zvezi nacionalnimi zdravstvenimi programi. Veliko držav članic je zmanjšalo proračun in izdatke za zdravstvo zaradi gospodarske krize. Vsak, ki ne bo zdravljen pravočasno, bo povzročil še več stroškov dolgoročno gledano. Gospa komisarka. Hvala lepa. Nasplošno lahko rečem, da moramo poskrbeti za reševanje vseh teh težav, vendar pa moramo poštevati, da gre za pristojnosti držav članic. To moramo spoštovati. Seveda razumem vaše argumente glede tega, da imamo vedno veliko razlik, to razumem, vendar pa lahko komisija stori vse, kar lahko, da olajša državam članico harmonizacijo na tem področju. Naša prednostna naloga je, da olajšamo koordinacijo za zmanjšanje teh razlik med državami članicami. Ravno tako lahko skušamo doseči kontekst za družbeno odgovorno ravnanje strani farmacijskih družb. Glede Na vprašanje v zvezi z direktivo lahko rečem, da ko bo direktiva veljavna, bomo imeli jasen pravni okvir za vračanje stroškov, ko gre za čezmejno zdravljenje. Takrat bomo s tem predlogom zmanjšali razlike in zmanjšali izvajanje sodne prakse na sodiščih. Takrat bodo pacijenti imeli trdno podlago za zahtevanje vračila stroškov. Do takrat pa moramo počakati. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj gremo na naslednje vprašanje. Gre za vprašanje gospe Harkin. Gre za vprašanje komisarju Tajaniju. Spodbujevalne tehnologije. Gospod komisar. Grazie, signor presidente. Hvala lepa gospa predsedujoča. Glede spodvijalne tehnologije, 30. septembra 2009 je komisija sprejela komunikacijo, kjer smo vzpostavili skupno strategijo za ta sektor. V tej komunikaciji smo napisali, da kljub visoki kapaciteti za razkave razvoje pri spodvojalnih tehnologijah, ne dosegamo dovolj velikih uspehov na področju proizvodov in storitev na tem področju. Zato mislim, da je pomembno, da lahko razširimo te spodbudne tehnologije po celotni evropski industriji. Tu smo povdarili tudi pri spodbudi na področju industrijske politike in digitalne agende. Komisija je v delovni skupini strokovnjakov razpravljala o spodbujevalni tehnologiji. Sodelovali so trije komisarji, Renili Cruz, podpredsednica, gospa Moire Gegen Queen in tudi sam, ki sem pristojen za industrijo in podjetništvo. Ta delovna skupina se je sestajala leto dni, zato da pripravimo predloge za politiko, da bomo dosegli upenjanje spodbujalnih tehnologij. Sodelovali smo z predstavniki raziskovalnih skupnosti držav članic, predstavniki Evropske investicijske stranke, predstavnikov združen majhnih podjetij. Decembra pa je delovna skupina predstavila osnutek komisiji, kjer smo izpostavili najpomembnejše izzive na tem področju. Umestni dokument pa si lahko pogledate na spletni strani Generalnega direktorata za podjetništvo. Končni dokument pa bomo julija predstavili komisiji. To bo zelo pomemben prispevek za delo komisije v zvezi z okvirno strategijo za podporo raziskavi in razvoju. Spodbojevalne tehnologije so nujno potrebne za razvoj tehnologije. S temi inštrumenti bomo zagotovili nove inštrumente, nove storitve v prihodnosti. Lahko spodbujamo tudi nadaljne industrijske revolucije, če lahko tako rečem. tisti, ki bodo upra, uporabljali spodbojalne tehnologije, bodo vodilni pri naši poti na nizko, do nizkooglične gospodarstva. Torej, ne smemo zapustiti našega vodilnega položaja na tem področju. Vodilni moramo ostati tudi pri raziskavah in razvoju. Te tehnologije so zelo pomembne za prihodnost in predstavljajo tudi velik potencial na trgu za rast. Imam nekaj številk, ki bi vam rad predstavil. Po naših ocenah je trg predstavlja 950 milijonov do milijarde 100 milijonov evrov rast je dosegla 5 odstotkov. Gre torej za veliko priložnost. Vse industrijske, vse industrijske gospodarstva bodo delala razvoj tega področja, zato bi bilo napak, če ne bi izkoristili te priložnosti. Komisija namerava odigrati svojo vlogo potrebujemo tudi podporo Evropskega parlamenta, še posebej sedaj, ko hm, delujemo na podlagi Lizbonske pogodbe, s katero je Evropski parlament dobil še več pristojnosti. Sem bivši poslanec in lahko rečem, da je sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentom tisto, kar bo pripomoglo k dobrim rezultatom na tem področju, kar je ključno pomembno za čim višjo konkurenčno. Gosp eh, gospa Harkin, najlepša hvala, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za delo, da eh, bo in za trud, da bo Evropska unija ostala vodilna pri tretji industrijski revoluciji, ki jo tako imenujemo. Torej, imamo veliko vrzel med kreativno idejo in med proizvodom na trgu. Tam Evropa dosti krat zgubi vodilno vlogo. Imamo tudi veliko ovir, naprimer nimamo evropskega patenta za IP. Imam, potrebujemo tudi nov okvir, torej katere korake ste storili za reševanje teh vprašanj. Lepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. grazie onorevole harkin per eh, najlepša hvala gospa harkin za to da ste poudarili delo komisije zahvaljujem se vam tudi za to da ste videli da se še bolj zauzemamo za to sedaj čakamo na priporočila ki jih bomo dobili od skupine strokovnjakov. S tem bomo izoblikovali našo strategijo. Skupina strokovnjakov je v umestnem dokumentu predlagala tri stebre za to, da premostimo ta prepad pri inovacijah. In to moramo doseči če želimo resnično razširiti te tehnologije Evropske unije. Torej, raziskave in razvoj Evropske unije mora razviti tehnologije za to, da pride do prototipa, ki temelji na patentu. To pomeni, da mora raziskovalni programi biti usmerjeni v takšen tehnološki napredek. Drugič, to je povezano z proizvodno Torej, proizvesti moramo konkurenčne proizvode in moramo uravnovesiti raziskalne programe, zato da razvijemo prave projekte. In tretji stebr je povezan z globalno industrijsko konkurenco. Evropska unija mora biti sposobna konkurirati s konkurenčnimi cenami in zato moramo izboljšati okvirne pogoje za investitorje, zato da bodo ti vlagali v Evropsko unijo. Izboljšati moramo tudi delo pri vseh naših programih, čimer lahko prispevamo v ta sektor. To vrzel skušamo premostiti, da bomo med raziskavo in uporabo proizvoda dobili to povezavo. To pomeni, da se moramo pomakniti proti proizvodni od raziskave in pa seveda pomagati in spodbujati našo industrijo, kar podpiram. Podpreti moramo tudi politike grozdov. Tako lahko združimo industrijo in raziskave univerze in industrijo in pa tudi doseči inovacije s tem, da bo naš industrijski sistem bolj konkurenčen. Takšno je trenutno stanje. Nameravamo še delati na tem. Vsi predlogi Evropskega parlamenta bodo seveda natančno preučeni v komisiji. Sam bom zelo zadovoljen, če mi boste podali dodatne informacije. Hvala lepa, sedaj gremo na naslednje vprašanje. Gre za vprašanje gospoda Davisa, ki je namenjeno gospe komisarki Damenaki. Gre za prihodnost ribiške industrije Evropske unije. Gospa komisarka, izvolite. <laughs> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, ko so moje službe začeli s pripravo reformnega paketa za skupno ribiško politiko, so izvedli zelo natančno oceno vplivov z vsemi možnimi opcijami reforme. Ena od teh opcij je, da nadaljujemo z sedanjo politiko, po letu 2013 status quo je bil uporabljen za referenčno točko za primerjavo vplivov vseh ostalih opcij. Ta scenarij statusa quo upošteva nove dolgoročne načrte za upravljanje uredbo in zakonodajo za nadzor in nadzor nad nezakonitim neprijavljenim ribolovom. Rezultati tega scenarija status quo so jasni. Če ne bomo spremenili politike, bo um, torej ne bo več možno doseči vzdržnosti naših ribih staležev do leta 2020. Samo šest odstotkov staležev bo doseglo najvišjo stopno zdržnosti do leta 2020. Torej, mi moramo doseči najvišjo možno raven do leta 2015. Če bomo nadaljevali s situacijo statusom quo, potem ne bomo dosegli naših ciljev. Do leta 2015. in gospodarski rezultati naših ribiških plovil. Samo nekatere flote bodo potem scenarijem gospodarsko e, profitne. Nekateri bodo bližje ničli ali pa še slabše. Za socialno trajnost je slika podobna. Zaposlovanje v tem sektorju bo upadalo tako, kot upada sedaj plače bodo ostale nizke, kar bi še poslabšalo privlačnost delovnih mest v ribištvu. Zato status quo ni možna opcija, reforma potrebujemo in to bomo tudi storili. Najlepša hvala, gospa komisarka, gospod Davis bi rad zastavil dodatno vprašanje, potem pa imamo še dva dodatna vprašanja, potem pa bo komisarka odgovorila. Najlepša hvala, gospa komisarka. Gospa komisarka je predstavila zelo depresivno podobo o tem, kaj se bo zgodilo, če bomo nadaljevali s takšnim delom, kot eh, delamo sedaj. Vendar pa bi upad tega sektorja mogoče bil boljši kot alternativa imamo staleže, ki so zelo nizki po desetletjih ribolova. Realna slika je, da je situacija zelo občutljiva in krhka. Gospa komisarka, ne morete izključiti možnosti, da če bomo nadaljevali s takšnim delom, bo veliko ribiških sektorjev propadlo. Imamo dodatno vprašanje gospe Matere in gospoda Kelly. Gospa Matera. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za to, da ste mi dodali, dali možnost za zastavo vprašanj, eh, vprašanja. Vem, da kolege zelo zanima eh, ribolov na sredozemlju in zaščita naših sistemov, vendar pa moramo pogledati tudi, kakšna je gospodarska situacija um, v teh skupnostih. Vem, da komisija želi poiskati čim bolj uravnotežene rešitve, da bomo zaščitili ne samo ekosisteme, ampak tudi državljane, ki delajo v tem sektorju. Gospod Kelly. Uh, komisija je predstavila zelo depresivno podobo in ena od težav je vprašanje završkov. Pred kratkim se je srečal z ribičem in dejal je, da je iznajdel mrežo, s katero bi lahko preprečili završke. Bo komisija pregledala možnost, da bi razvijeli tehnologijo, s kateri bi čim bolj zmanjšali um, količino završkov. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala lepa. Če bomo nadaljevali situacijo status quo, potem se moramo soočiti z možnostjo propada staležev. To pa ne pride pod vprašaj. Naše stališče, to je res, je zelo krhko in ranljivo. Morali se bomo soočati tudi z eh, ekstremnimi situacijami in takrat bo situacija resnično slaba. Zato potrebujemo to reformo in zato bomo pregledali najboljše možnosti za to, da dosežemo ravnovesje med trajnostjo staležev in socialno-gospodarskim vplivom reform. Vendar pa naj jasno in odkrito povem. Ne gre za to, da damo prednost varstvu okolja pred našimi ribiči. Seveda nas skrbi situacija naših ribičev in naslednje generacije. Zato potrebujemo te reforme. Kaj ti, če odkrito povem, če ne bomo imeli rib, če ne bomo imeli kje eh, ribariti, potem ribiči v sredozemlju in drugod po Evropi ne bodo imeli več nobene prihodnosti. Zato, da lahko zagotovimo, da ima naše ribištvo prihodnost, potrebujemo reformo. To je gotovo. Zato bomo pripravili dobre predloge in želimo zagotoviti možnost preživetja za naše ribiče. To si resnično želimo doseči. Glede opreme, kot je dejal gospod poslanec, naše službe bodo zelo vesele, če bodo dobile kakršne koli informacije o novih izboljšanih inovativnih vrstah opreme in tehnologije. Z našim novim sistemom za financiranje bomo financirali tudi zelo radodarno kljub krizi, da zagotovimo, da bomo resnično dobili takšno novo inovativno opremo. Torej, vse, v interesu vseh je, da pride do izboljšav pri izbiri in izbor naše opreme. Status quo ni opcija, naj ponovim, zaradi tega, ker s tem ne bomo dosegli trajnosti, vzdržnosti staležev, niti ne bomo zagotovili preživetja za naše ribiče in za obaljne skupnosti. Zato potrebujemo to reformo. Najlepša hvala. Hvala. Naslednje vprašanje je predložil gospod Higgins in zadeva prelagano prepoved rezanja plavuti morskim psom. Pa komisarka, izvolite. Thank you. Thank you, Hvala, gospod predsedujoče. Zahvaljujem se za vprašanje gospodu Higginsu, saj mi daje priložnost, da vas obvestimo o najnovejših dogodkih v zvezi s prepovedjo rezanja plavuti morskim psom. Ta prepoved je veljavi že leta 2003 in velja za vsa evropska plovila, ki lovijo ki ribe kjerkoli na svetu in tudi v vodah Evropske unije. Sedanja uredba pa dovoljuje, in to je problem, s katerim se soočamo, da pod določenimi pogoji pride do odstranjevanja oziroma rezanja plavuti morskim psom na krovu ladi, ko gre za to, da je treba ohraniti trupe morskih psov na krovu ladje. In zaradi tega prihaja do težav zaradi rezanja plavuti morskim psom v zadnjih letih. Februarja 2020 smo pripravili akcijski načrt in uvedli smo kar nekaj ukrepov. Aktivno pripravljamo oziroma sodelujemo tudi z regionalnimi organizacijami, zato da bi vzpostavili učinkovite sisteme upravljanja za najbolj ranljive vrste morskih psov. Problem, s katerim se soočamo, zahteva javno posvetovanje, ki smo ga že opravili oziroma poteka že nekaj mesecev. Predstavili smo tri glavne opcije, v katerih zdaj teče razprava med strokovnjaki na svetovni ravni in sicer za izvedbo nadzora in za zagotavljanje skladnosti z izvajanjem zakonodajem. Nevladne organizacije, menedžeri, splošna javnost, vsi sodelujo v tej razpravi in poslali so nam svoje komentarje in pripombe. Zagotavljam vam, da resno jemnem vprašanje prepovedi rezanja plavuti morskim psom, zato sem prosila svoje službe, da natančno preučijo vse prispevke, ki smo jih prijeli. Pripravljamo oceno učinkov, ki se bo uporabila za spremembo uredbe in predpisov na tem področju, kar bo potekalo čim prej, ko bo mogoče. To je tudi prednostna naloga pri mojem delu, zato da ne bomo izgubljali časa. Komisija je uvedla številne ukrepe za to, da se zagotovi trajnostno upravljanje in zaščita morskih psov na splošno, poleg same prepovedi rezanja plavuti morskim psom. Kar nekaj ukrepov smo uvedli. Preprečili smo ribarjenje oziroma lov na določene vrste morskih psov in prepovedali smo škodljive ribolovne mreže v določenih globinah za lov na morske pse. Določili pa smo tudi trajnostne kvote za morske pse. Pogajanja s svetom so bila težka, lahko vam rečem, da to ni bila lahka naloga. Na koncu pa smo bili uspešni in zdaj imamo pred seboj trajnostni predlog za letos in za naslednje leto. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, zdaj pa gospod Higgins, potem gospod Crowley. In hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa komisarka. Res je barbarsko dejanje, če režemo plavuti morskim psom. Zlasti, če morske pse potem vržemo nazaj v morje in so obsojeni na smrt uredba iz leta 2003 ne deluje. Razumem, da je težko to izvajati, ampak to uredbo moramo iz začeti izvajati v praksi in v celoti prepovedati rezanje plavuti morskim psom. Kajti vrsta je v nevarnosti, je ogrožena. Ocenjuje se, da je leta 2009 po sedanjih ocenih prihaja do 73 milijonov morskih psov v svetovno trgovino in to je nesprejemljivo. To moramo prepovedati enkrat za, vsleje, za vselej. In mi moramo vodilni, biti vodilni pri tej prepovedi. Thank you very much, Madam President, and I'd like to thank the Commissioner for her answer as well. Gospod Crowley, no, v luči dejstva, da je bilo z uredbo iz leta 2003 prepovedan lov na morske pse, moramo na to vprašanje gledati tudi v luči lova na skuše. Na ravni Evropske gospodarskega območja moramo vedeti, da bo to vplivalo na gospodarsko področje, tudi za Islandijo. Zanima me, kakšne sankcije je komisija predvidela za določena področja v bližini Evropske unije? Ja, gospod Davis. Hvala, gospe komisarki, za to poročilo, za ta odgovor. Ampak Tako kot izginjajo levi v Afriki, izginjajo tudi morskih psi iz naših mori. Edini način, da zagotovimo, da lahko nadzorujemo, kaj se dogaja, da ohranimo plavuti na morskih psih, saj samo na ta način zagotovimo, da ne bodo prizadeti morski psi. Hvala. No, strinjam se, da če že imamo pripoved, kljub temu ne moremo biti zadovoljni s stanjem. Upoštevati moramo, kakšno je realno stanje. Vemo, da je za vsemi temi razpravami zelo dobičkonostna industrija. Moramo pa biti dosledni z našim pravnim okvirem. Zdaj lahko industrija reže plavuti morskim psom na krovu, jih odloži na pristanišču in tako enako naredi tudi z ostalimi. Trupli, torej plavuti odložijo v enem pristanišču, trupe živali pa v nekem drugem pristanišču. To zlasti velja za azijske države. Prav zato izvajamo ta posvetovalni postopek, da bomo vedeli, kaj se v realnosti dogaja. Lahko vam rečem, da bomo podali ambiciozen predlog do konca letošnjega leta za novi pravni instrument, ki bo povezan s prepovedjo rezanja plavuti morskim psom in bo prinesel konkretne rezultate ter uredil to situacijo enkrat za vselej. Glede analogije s situacijo na področju lova, skuš, lova na skuše. Tukaj lahko rečem, da je Evropska unija naredila vse, kar je bilo v njeni moči. Države članice v naši bližini so zelo kooperativne z našimi ribiči in našo industrijo. Vsi so se morali odreči marsičemu za to, da zagotovijo trajnostno zalogo oziroma stalež rib. Sami so povečali svoje kvote, kar pa je nesprejemljivo. Naši ribiči so marsikaj žrtvovali, naši sosedje pa so povečali svoje kvote in tega ne moremo sprejeti. Podan je bil tudi zakonodajni predlog, da naj bi imeli neko orodje na voljo za boj proti tovrstnim primerom. Vendar pa so se dosedani predlogi nanašali le na sveže, ulovljene ribe, ne pa tudi na izdelke iz teh rib, iz skuš, naprimer na izdelke iz skuš, ki jih je ulovila Finska ali Islandija ali druge države. Skratka, želimo si zagotoviti trajnostno naravo stale žarib. Hvala. Zdaj pa podpredsednik Kracel glede nove pomorske strategije v sredozemlju. Komisarka, ko boste pripravljena, izvolite. Hvala gospodu Kraci za njegovo vprašanje. Hvala gospe Kraca za to vprašanje. Obveščam parlament, da je komisija nedavno sprijela sporočilo o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z Južnim Mediteranom. To sporočilo navaja vrsto predlogov, s katerimi bi obravnavali izzive, s katerimi se sooča ta regija danes v luči nedavnih dogodkov in to tukaj vemo, da gre za ekstremno situacijo, ki je zelo krhka. Gospa predsedujoča, naj rečem, da je komisija zelo zadovoljna s tem, da je ta pobuda komisije toplo sprijeta. To sporočilo je bilo sprijeto na zelo pozitiven način strani držav članic in upam tudi strani parlamenta. Naj razložim nekaj aktivnosti, ki smo jih že izvedli. Glede cilja, da naj bi imeli to novo pomorsko strategijo za sredozemlje. Najprej ne omenim integrirano pomorsko politiko. Vzpostavili smo že delovno skupino na tem področju z vsemi sredozemskimi obaljnimi državami in regionalnimi konvencijami nameravamo nadaljevati s tem kot horizontalnim forumom za vsa, vse pomorske dejavnosti, za sodelovanje in financiranje v tej regiji. V okviru te pobude imamo že prvi projekt tehnične pomoči, ki se je začel v okviru instrumenta Evropske sosedske politike glede integrirane pomorske strategije sredozemljem parlamentu želim povedati tudi nekaj več o pobudi, ki sem jo podala nedolgo nazaj. Gre za skupni projekt sodelovanja za sredozemlje skupaj z Mednarodno pomorsko organizacijo in Evropsko investicijsko banko. Upam, da bo ta pobuda plodna. Res računam na to pobudo. Opredelili bomo ciljno usmerjene cilje za pomorsko trgovino, ki je bistvenega pomena za sredozemsko regijo. Ukrepi bodo povezani tudi z integriranim nadzorom v pomorstvu in vključili bomo tudi zasebni sektor. Pri pomorskih vprašanjih je vključenost zasebnega sektorja absolutno potrebna. Poleg tega namerava komisija podpreti organizacijo foruma sredozemskih obalnih straž, povsod po sredozemlju. Pospešili pa bomo tudi naša prizadevanja pri nadzoru ribolova, skupnimi nadzori v sodelovanju s uradi FAA. Glede podnebnih sprememb lahko rečemo, da komisija zdaj sodeluje z državami članicami, da bi v pomorskih regijah dosegli dobro situacijo. Na regionalni ravni Evropska unija in države članice sodelujejo v okviru Barcelonske konvencije s sredozemskimi partnerskimi državami za spodbujanje preprečevanja in odzivanje na onesnaževanje vseh regionalnih morjih, ki mejijo na Evropsko unijo. Glede problema migracij in nedavnih dogodkov v tej regiji lahko rečem, da komisija pomaga in podpira sosednje države članice Evropske unije, ki so priča pritiskom migracijskih tokov iz juga. In zdaj želimo ugotoviti in določiti finančna sredstva tudi za sklad za zunanje meje, poleg sredstev, ki so že bila dodeljena za leto 2011. Glede nadzorovanja zunanjih meja, je komisija v nenehnem stiku s Frontexom, ki je že začel skupnimi operacijami za leto 2011 za nadzor zunanih meja v tej regiji. Frontex je skupaj z Evropo že začel pripravljati ciljno ocenevanje tveganja glede tega, kako bodo verjetno teroristične in kriminalne združbe izkoristile nemire v, te, v regiji hvala, gospod komisarka. Zdaj pa gospa Kraca, dodatno vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najlepša hvala, da ste omenili ukrepe Evropske komisije in da ste dejali, da morate storiti še več. Imam konkretno vprašanje, kako ocenujete načrte, ki jih imate sedaj, naprimer na področju energije, spodbujanja energije in v sredozemlju v in pa pomorske politike. Kakšno dodano vrednost pričakujete iz teh načrtov in eh, programov, ki ste jih opisali? Hvala, gospod Kraca. Gospod Lavija želi zastaviti še dopolnilno vprašanje, kaj pa gospod Weigel, se tudi vi želeli postaviti vprašanje v zvezi s tem? Did, yes, okay, well, first, Torej, najprej gospod Lavija, potem pa še gospod Vajgal. Gospa komisarka. Kot del sredozemske ribiške politike in kontekstu, ki ste ga pravkar opisali, kar zadeva dogodke držav Južnega sredozemlja, ki so v globoki krizi, me zanima, ali menite, da čezmejno sodelovanje kot del kohezijske politike lahko prispeva v določeni meri k razrešitvi tega problema. Ali menite, da bi lahko imeli skupne rešitve za to, da bi obnovili stale šrip v sredozemlju in s tem tudi gospodarske dejavnosti? Pravo vprašanje gospe komisarki, ki se nanaša na to, da poskušajo številne evropske države svoje probleme ribiške prelagati na neko državo ki ne obstaja formalno pravno govorim o zahodni sahari. E, komisija je podaljšala oziroma dobila mandat za pogajanje z marokom o ribiškem sporazumu. lepo vas prosim kakšna jamstva imamo da bodo sredstva ki jih dobivamo e, iz tega sporazuma uporabljena v korist prebivalstva zahodne sahare ne pa samo eh, za zadovoljevanje potreb evropskih ribičev. rada bi se strinjala z gospo kratsa da res prihaja do onesnaževanja zaradi energetskega transferja v sredozemlju. obstaja veliko tveganje Sredozemlje je zaprto morje, precej zaprto morje in zato ne bi preneslo tega bremena onesnaženja, če do njega pride. Pri našem sodelovanju moramo si prizadevati za povečano sodelovanje z državami članicami. In gospa Kraca, lahko vam zgotovim, da si s komisarjem Potočnikom prizadevava narediti nekaj več tudi, kar zadeva onesnaženje v sredozemlju. Države v sredozemlju bi lahko naredile tudi več, kar zadeva onesnaženje mori z ladi, mogoče s satelitsko vodenimi sistemi nadzorovanja, kot je Safe Sea Net ali Clean Sea Net. Ti sistemi so že vzpostavljeni in spodbudili bomo države članice v sredozemlju, da bi sodelovali v teh sistemih, ki se nanašajo na možnost onesnaženja iz ladi. Ne samo z državami članicami, sodelovali bomo tudi s sosednjimi državami Evropske unije, zato da bi dosegli ta cilj. Kar pa zadeva sodelovanje, regionalno sodelovanje, Naj odgovorim, da ja, bomo dali nekaj pobud, ki se nanašajo na to. Veliko pobud smo že podali v okviru generalnega oziroma splošnega odbora za ribištvo. Zdaj pa pripravljamo novo pomorsko strategijo za Jadransko in Jonsko morje sodelujemo z vladami držav, ki so okrog Jadranskega morja in Jonskega morja, torej z Italijo, Slovenijo, Grčijo, pa tudi z državami, ki so sosednje države oziroma ki mejijo na morje s Hrvaško, Črnogoro, z Albanijo. In poskusili bomo priti do kooperativne strategije, za Jadransko morje in za Jonsko morje in uporabili tudi sredstva iz kohezijskih skladov. In še zadnja pripomba v zvezi z Zahodno Saharo. Tukaj lahko samo rečem, da ja, imamo veliko pomislekov glede tega, zlasti kar zadeva pravice pravih upravičencev, da izkoristijo denar, ki je dodeljen Maroku v okviru tega ribiškega sporazuma. Zato smo maroško vlado prosili, da nam poda in poseduje podatke, ki se nanašajo ne samo na izvajanje sporazuma na splošno, ampak tudi na regionalni pristop tega sporazuma. Pa tudi podatke, ki se nanašajo na razporejanje teh sredstev v različnih regijah v Maroku. Lahko vam rečem, da bomo obnovili oziroma revidirali protokol za prehodno obdobje za eno leto, zato da bomo ugotovili, ali je to za nas sprejemljivo ali ne. Previdno torej napredujemo v tej smeri. Hvala. Hvala, gospa komisarka, in hvala za vaše sodelovanje v deležbo. Zdaj pa imamo vprašanje za komisarko Gegen Quinn. Prvo vprašanje je vprašanje gospoda Papa Nikolaja in zadeva usposabljene raziskovalce in ocenjevanje univerz v okviru vodilne pobude o inovacijah. Komisarka, izvolite, ko boste pripravljeni. Kar zadeva triodstotni cilj. V Evropi moramo podpirati pametno rast in se boriti proti izzivom v družbi. Tabele kažejo, da Evropska unija zaostaja za ZDA in Japonsko, medtem ko Kitajska in Brazilija pridobivata. 3-odstotni Cilj za raziskave in razvoj je ključnega pomena pri tem. Evropski svet je države članice pozval, da postavijo ambiciozne in realistične nacionalne cilje, pri tem pa morajo upoštevati začetne stopnje naložb v raziskave in razvoj in tudi strukturo njihovih gospodarstv. Lani so države članice in komisija začele izvajati dvostranske dialoge. Skoraj vse države članice so sedaj določile nacionalne cilje za raziskave in razvoj. To morajo finalizirati ali dokončno oblikovati do aprila 2011. 12. januarja letos je komisija sprejela sporočilo o letni raziskavi za rast. Sestavlja se znam nacionalnih ciljev za raziskave in razvoj. To so v splošnem zelo realistični in zelo ambiciozni. Obenem pa tudi označuje nov cikel usklajevanja na tem področju. Politike na tem področju bodo se izvajale, namenjene pa bodo temu, da bi rešili oska grla po situaciji v finančni krizi in izjemna raziskovalna osnova je ključnega pomena, če želimo doseči svoj 3-odstotni cilj. Evropa pa mora postati bolj inovativna. Evropa bo potrebovala vsaj en milijon več raziskovalcev, če želimo doseči 3-odstotni cilj za raziskave in razvoj do leta 2020. Število novih raziskovalcev, ki jih potrebujemo, je občutno više od tega, kajti veliko raziskovalcev se bo upokojilo tudi industrija in univerze bodo od tega imeli korist, obenem pa bo imela korist tudi širša družba. Problemi obstajajo v zvezi z visoko kakovostjo visokošolskih izobraževanj. Tabele kažejo mednarodno priznane kazalnike za to, da merijo uspešnost Evrope v primerjavi z drugimi tekmeci. Eden od meril je nov doktorski diplomant v določeni starostni skupini 25 do 34 let in tudi znanstvene objave med najboljšimi desetimi odstotki najbolj citiranih objav kot odstotek vseh objavljenih objav na znanstvenem področju. Združene države so povečale svojo vodstvo in so sedaj 37 odstotkov nad ravnjo v skupnosti. Glede na to, da čakamo na rezultate študije izvedljivosti junija, potem bo komisija začela izvajati svoje označevanje, svoje razvrščanje. Predsedujoča prekinje. Komisarka, se upravičujem. Tolmači imajo težave, kajti berete resnično zelo, zelo hitro. Ste lahko nekoliko počasnejši. Se upravičujem, to se pogosto krat zgodi. Čakamo na rezultate. Študija izvedljivosti junija. Komisija bo podprla samostojno razvrščanje, zato da bi merili uspešnost visokošolskih institucij. Ta študija bo zajemala uspešnost ne samo na področju raziskav, ampak tudi na drugih pomembnih področjih, kot so inovacije, izobraževanje, regionalna vključenost ter internacionalizacija. Večdimenzionalni značaj tega koncepta bo študentom, oblikovalcem politik in tudi univerzam samim pomagal, da izberejo razsežnosti in tiste kazalnike, ki jih zanimajo, zato da bodo lahko same izvedle osebno razvrstitev, ki bo primerna njim. Zainteresirane skupine so seveda vključene v to. Hvala lepa. Papnik. Hvala lepa, komisarka, gospod Papa Nikolaov. Gospa komisarka, najlepša hvala za vaš odgovor. Rad bi vas opomnil na to, da je pred osmimi leti 2003 bilo rečeno enako, torej da moramo spodbojati raziskave in razvoj in da bomo samo tako dosegli resnično konkurenčno gospodarstvo. Dobro. Že nekaj časa ste komisarka in Mislite, da bomo sedaj v novi strategiji let 2020 dosegli prave rezultate, kajti v Lizbonski strategiji nas, nam to ni uspelo? Gospod Kelly, dodatno vprašanje. Eh, Hvala lepa sam sem zlahka sledil komisarki, kar zadeva, institu, kar zadeva institucija visokošolsko izobraževanje. Komisarko sprašujem, ali je zadovoljna z evropskimi institucijami in ali meni, da imajo voljo in zmogljivost, da stopijo stopničko više in izboljšajo svojo uvrstitev na mednarodnih lestvicah in ali imajo možnost, da sodelujejo med seboj zato, da bi se izognili podvajanju raziskav. Hvala. You, Hvala lepa, komisarka. What's different? Kaj je drugače? od tega, kar smo obljubili v okviru Lizbone. Raziskave in razvoj so sedaj v srčiki evropskih politik. Ne samo komisija, države članice in parlament so zavezani k temu, k temu so zavezani tudi Evropski svet in države članice. Pripravljeno imamo resno spremljanje, 34 zavez imamo v Uniji za inovacije, redno spremljamo, kakšne so izboljšave, kakšne so spremembe, kakšen je razvoj in kaj smo dosegli. Če tega nismo dosegli, zakaj ne? Vsako leto upamo, da bomo imeli konvencijo o inovacijah. Takrat bomo seveda sedli skupaj z zainteresiranimi stranmi in preučili napredek v preteklem letu. Gre torej za tesno in natančno spremljanje. Mislim, da prej tukaj nismo bili uspešni ali nismo dosegli tistih rezultatov, ki smo si jih zastavili v okviru Lizbone. Imamo tudi letno raziskavo o rasti, tukaj bodo države članice natančno določile, kakšni bodo njihovi cilji in kako bi lahko dosegli te cilje. Mislim, da je to korak naprej, ki je bil potreben, kar zadeva posodobitev univerz. Gre za zelo pomembno vprašanje, s tem se soočajo vse države članice v Evropski uniji. Ni dovolj dobro, da imamo samo eno ali dve univerz v številnih državah članicah, ki so na vrhu, če lahko tako rečem. Ne, posodobiti moramo sistem univerz na vseh ravneh. Izogniti pa se moramo podvajanju, ki ste ga omenjali. Vsaka univerza do sedaj morda meni, da imajo zmožnost ali zmogljivost, da ima za center za odličnost za vsako fakulteto. To ni mogoče, to ni stroškovno učinkovito, vodi v številno podvajanje in razdrobitev in temu se poskušamo izogniti. Vendar, bodimo si na jasnem, komisija tukaj nima pristojnosti. Kaj poskušamo storiti? Skupaj s komisarko Vasiljevo poskušava državam članicam razložiti, da ne moramo nadaljevati s politikami iz preteklosti. Moramo se spremeniti, odločiti se moramo, katera področja bomo spodbujali, katera področja bo določena univerza podpirala, kje bomo imeli centre odličnosti. Vzpostaviti moramo resen program za posodobitev univerz po vsej Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje. Vprašanje gospoda Cukalasa ki zadeva minimalen nadzor in povečano število napak pri sedmem okvirnem programu za raziskave. Komisar, kako boste pripravljeni? Hvala lepa. Poskusila bom paziti na tolmače. Predpogoj za izvajanje revizijskih dejavnosti ex post je razpoložljivost ustreznih zahtevkov, ki jih predložijo upravičenci, kar zadeva sedmi okvirni program za raziskave. Torej 2007 do 2013 je prvo obdobje za poročanje bilo 18 mesecev po začetku projekta. Zaradi tega so zahtevki dosegli kritično maso šele leta 2010. Komisija ima strategijo za nadzor in namenjena je temu, da bi zagotovili ustrezno jamstvo v zvezi z porabo za raziskave na večletni osnovi v celotnem obdobju večletnega programa. Od 31. decembra lani je komisija zaprla 345 oziroma zaključila 345 postopkov. Več kot 400 udeležencev je bilo to, v to vključenih. V enakem obdobju so finančni popravki znašali več kot 4 milijone evrov zaradi napak. Zaradi revizije je več kot 88 milijonov evrov bilo ponovno pridobljenih. Ti programi se izvajajo z donacijami, ki so seveda utemeljeni na realnih stroških. Kakšna so tveganja? morda lahko upravičenci navajajo tudi neupravičene stroške in to pospešujejo še konflikt med računovodskimi storitvami določenih upravičencev in pogoji. Posebej zato, da upravičenci lahko dostavijo določeno osebje za te projekte, čeprav so določene postavke ne upravičene do kritja. Komisija je zato aprila 2010 objavila sporočilo, v katerem je objavila možnosti za poenostavitev pravil glede financiranja raziskav. Poenostavitev in razjasnitev pravil ter postopkov lahko zmanjša možnost za napake in poveča zaupanje v pravilnost teh stroškov. Hkrati pa lahko pospešimo udeležbo raziskovalcev v teh programih in tudi dosežemo cilje EU. Glede na to, da smo imeli splošno soglasje o številnih vprašanjih, ki jih je mogoče izvajati v okviru trenutnega vseobsegajočega pravnega okvira, smo januarja letos v komisiji sprožili kratkoročne ukrepe, ki vključujejo konkretne ukrepe z nemudnimi in retroaktivnimi dejanji. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za ta izčrpni odgovor. Lahko še enkrat rečem, da imamo nič celih 42 odstotkov vseh udeležencev, kar je zelo visoka številka upam, da se število napak ne bo povečalo. Postopke je treba poenostaviti. V osmem okvirnem programu vendar pa moramo imeti tudi strok nadzor. Nekaj se mi zdi zelo pozitivno in to je, da se vsi zauzemamo za čim več raziskav, kajti samo tako lahko Evropa preživi. Hvala. Naš cilj mora biti, da stvari čim bolj poenostavimo za zainteresirane strani. Zagotoviti moramo, da ukolikor lahko, zagotovimo, da se bodo upravičenci takoj lahko prijavili ali da bodo lahko uložili svoje zahtevke. Tako se bomo izognili potrebi po ločenem računovodskem sistemu, to so morali izvajati do sedaj. S tem je seveda povezana določena zapletenost in tveganje za napake. Konec koncev sprejemamo in mislim, da moramo to sprejeti vsi, da raziskovalcev ne zanima zloraba sredstev EU Ne, namesto tega jih zanimajo raziskave. Raziskave lahko sami počnejo, zato to vodi do inovacij, ki jih lahko vidimo v Evropi in tudi drugod po svetu. Zato moramo poskrbeti, da bodo stvari čim manj zapletene in čim bolj preproste. Hvala. Hvala lepa. Tisti, ki čakate, vas obveščam, da bo zadnje vprašanje zadnje za to komisarko, kajti komisar Potočnik čaka. Zadnje vprašanje je uložila gospa Cikao, gospod Balčitis je tukaj na mesto nje, gre pa za sodelovanje malih in srednjih podjetij pri evropskih raziskavah in inovacijah. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Komisija je zavezana k temu, da spodbuja dostop do financ za mala in srednja podjetja. To so programi za raziskave in inovacije. Tako bi lahko sadi njihovega dela prišli na trg. To je prednostna naloga za komisijo, kako je navedeno o Uniji za inovacije, kar je bilo sprejeto 6. oktober lani v aktu za mala podjetja, ki je bil sprejet junija 2008 in v pregledu akta za mala podjetja, kar je bilo sprejeto 23. februarja letos. Poleg tega zelena knjiga od izzivo do možnosti novemu strateškemu okviru za raziskave in inovacije naproti, so zapisana ključna vprašanja za prihodnost raziskav in inovacij v prihodnosti. To vključuje številna specifična vprašanja, kako bi lahko izpolnili potrebe malih in srednjih podjetij. Skupne cilj skupnega strateškega okvirja je, da bi bila udeležba v teh programih bolj preprosta in bolj zanimiva. Za MSP-je v prihodnosti moramo upoštevati številne elemente, med drugimi enotno vstopno točko z skupnimi platformami informacijske tehnologije, poenostavljena pravila, poenostavljeni instrumenti za financiranje, ki zajemajo celotno inovacijsko verigo, preprostejši in bolj vseobsegajoči postopki za prejetje sredstev. Po posvetovanjih v zvezi z zeleno knjigo bo komisija predložila svoje zakonodajne predloge za skupen strateški okvir do konca letošnjega leta. V zadnjem sedmem okvirnem programu smo že uvedli številne ukrepe, ki so namenjeni malim in srednjem podjetjem, vključno z posebnim določenjem proračunskih sredstev. Rast je predvidena iz 14,3 odstotke na več kot 15 odstotkov, kar je predvideno v zakonodaji. MSP potrebujejo potr podporo. Preprostejši dostop do sedmega okvirnega programa zagotavlja omrežje Enterprise Europe. Gre za partnerstvo med komisijo in skoraj 600 podjetniškimi organizacijami, naprimer trgovskimi zbornicami, drugimi zbornicami, organizacijami ter agencijami za regionalni razvoj. Če smo bolj natančni, v skladu z dogovorjenimi smernicami bo to omrežje skupaj in v sodelovanju z nacionalnimi točkami za stik v zvezi z sedmim okvirnim programom pomagal MSPM, tako da bomo povečali ozaveščenost, olajšali sodelovanje in vključili nove MSP-je v predloge, partnerske raziskave, skupne raziskave, pomoč MSP-jem in da bomo vključili tudi posvetovanja v zvezi z ključnimi dejanji. Več 100 MSP-jev je lahko uložilo predloge za sedmi okvirni program v okviru tega omrežja. Hvala. Gospod Balčiti, izvolite. Prezident. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala gospa komisarka za odgovore. Mala in srednja podjetja se soočajo z velikimi težavami v zvezi z dostopom do financ. Morda se ne prijavijo pravi čas, zato da bi zagotovili svoj del financiranja, prav tako pa je birokracija preveč zahtevna za njih. Ali ima komisija kakšen namen za to, da bi jo poenostavili pravila, za to, da bi pospešili udeležbo MSP-jev v raziskovalnem programu Evropske unije? Ali komisija namerava nameniti okrog 30 odstotkov sredstva za raziskave samo za MSP-je? Hvala. Hvala lepa, komisarka. Tri konkretne ukrepe smo sprejeli 24. januarja letos. Začeli so takoj veljati v okviru upravljanja donacij za raziskave EU. Vsak od teh odzivov je namenjen pomislekom, ki so jih odeleženci že večkrat izrazili in tudi potencijalni odeleženci. Eden je, da zagotavljamo več prožnosti v zvezi s stroški za osebje in izračunom teh stroškov. Eden je, da lasniki MSP-jev, katerih plače niso bile uradno registrirane v njihovih računovodskih izkazih, lahko sedaj dobijo povrnjene stroške in nova možnost, eh, da stopijo v stik z uradnim, uradniki iz komisije, zato da bi odstranili nekonsistentnosti. To je zelo pomembno pri izvajanju pravil, ki že veljajo. Vzpostavili smo tudi platformo za e-učenje, ki je namenjena posebej MSP-jem, sprožili jo bomo letos. Namenjena je temu, da bi olajšali dostop MSP-jev do projektov za raziskave in razvoj. Gre pa tudi za to, da bomo raziskali raziskave oziroma rezultate te platforme, to bo služilo za nadaljevanje dela in doseganje rezultatov v prihodnosti. Mislim, da vse to skupaj močno izboljšuje razmere za MSP-je v prihodnosti trenutnem skupnem strateškem okviru, ne dvomim, da bomo dobili tudi druge dobre zamisli o tem, kaj vse lahko še storimo za njih. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Hvala lepa za vaše odgovore na coj. Naslednje vprašanje je zastavil gospod Poselt, namenjeno pa je gospodu Potočniku. Gre pa za ohranjanje čistega zraka v nemških velemestih. Izvolite. Madam Chair. Uh... Gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gospod Posled. Direktive o zraku določajo mejne vrednosti z različnimi roki za doseganje teh vrednosti. Poleg tega se delovne skupine komisije in komisija nasploh posvečajo temu, da bi preverili, ali so dejansko izpolnjene te zahteve v okviru menih vrednosti. Direktiva že od leta 1996 zahteva, da države članice razvijajo in izvajajo strategijo, vključno z dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi zadnja kategorija je še posebej pomembna pri reševanju razmer, kjer obstaja možnost, da bi šlo za presežek vrednosti delcev v zraku. Mejne vrednosti so tukaj plus določena, določen manevrski prostor. Zagotoviti moramo, da se bodo te mejne vrednosti dosegle do roka čeprav morajo svoje načrte sporočiti komisiji v roku dveh let, potem ko se odkrije presežek, potem je pristojnost za to, da se to doseže popolnoma v rokah države članice. To je v skladu z načelom subsidijarnosti in upošteva tudi dejstvo, da nacionalne in ali lokalne oblasti predstavljajo tiste, ki so najbolj primerne za to, da rešijo vprašanje na tem področju. Komisija bo preverjala združljivost in skladnost, namenjena je temu, da vidijo, ali so mene vrednosti izpolnjene, ne pa kako so izpolnjene. Zadnje podatke je Nemčija predložila za leto 2009 in potrdujejo, da 70 okrog 80 območji za kakovost zraka kaže presežek oziroma presežene mejne vrednosti delcev v zraku. Številnim smo podaljšali rok za juni, do junija letos. Pripravili so načrt z jasnim, jasno časovnico in načrtom, kako bodo rešili ta del do junija. München je ena od teh območij. Podaljšali smo rok za to, da lahko ustrezne oblasti prilagodijo svoje načrte za kratkoročne ukrepe, ki bodo potrebni za nadzor tega in da bi nehali izvajati dejavnosti, ki prispevajo k temu, da se mejne vrednosti preseže. Kar zadeva dušikov dioksid, komisija meni, da se bodo države članice srečevale s podobnimi problemi kot v zvezi s trdnimi delci. Do konca leta 2014 smo podaljšali rok, to pa ne predstavlja kršitve evropske zakonodaje. Namesto tega morajo države članice pripraviti načrt o kakovosti zraka. Države članice imajo do septembra 2011, da predložijo podatke za leto 2010. Hvala. Hvala lepa, gospod Posselt. Hvala lepa, gospod komisar, za ta dober in natančen odgovor. Imam kratko dodatno vprašanje. Lahko komisija pove, da ostale države članice merijo s tako natančnimi in strogimi kriteriji ali obstaja razlike? imate predloge za določena mesta, kjer lahko zmanjšamo onesnaženo zraka? Hvala, komisar. Kriterija. Merila so enaka za vse države. Res je, zaradi določenih geografskih danosti nekatera mesta, kot je naprimer Milano v Italiji, imajo težjo nalogo pri doseganju menjih vrednosti kot druga. Vendar mislim, da je ključnega pomena za vse državljane EU, da se zagotovi enaka raven zdravja in zaščite. To je vprašanje v zvezi s tem. Seveda, če se pojavljajo specifična vprašanja na regionalni ali lokalni ravni, seveda to upoštevamo obenem pa to poskušamo rešiti tako, da sodelujemo z oblastmi in iščemo rešitve. Naš namen je, da bi vedno iskali rešitve. Želimo biti v pomoč. Drugo vprašanje. Običajno ne dajemo specifičnih predlogov kateremu koli mestu ali regiji. Kajti naše mnenje je, da so oblasti tam v mnogo boljšem položaju, da razumejo, kakšno je stanje. Preverjamo, ali se je skladnost dejansko dosegla, ampak imamo standardiziran pristop, ki daje dobre rezultate. Gre za mešanico različnih ukrepov. Nekateri so obrnjeni bolj na kratek rok, drugi pa so bolj strukturne narave. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Naslednje vprašanje je vprašanje gospe Kadenbach, ki jo nadomešča gospod Janis. Gre za strategijo Evropske unije za biotsko, biotsko raznovrstnost. Komisija. Thank you. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija bo do konca izdelala to strategijo za biotsko raznovrstnost, katero bomo sprejeli vrsto zakonov naslednja leta. To bo sprejeto maja letos. Zaradi tega, ker posvetanja še vedno potekajo v komisiji, zato vsebini ne morem povedati veliko. Lahko pa vam zagotovim, da se odziva na zelo veliko potezen mandat komisije lanskega leta in obvez, ki vsebuje pa tudi obveze, ki ste jih podpisali lansko leto. Imamo šest ciljev. ki jih bomo dosegli z zakonov. Želimo doseči ohranjanje narave, kmetijstvo, gozdarstvo, invazivne vrste in pa prispevek Evropske unije k globalni biotski raznovrstnosti. Ta strategija bo odvisna tudi od že obstoječega izvajanja zakonodaje in od upravljanja mreže Natura 2000. Istočasno je bistvenega pomena, da pogledamo, kako lahko reforme z področja skupne kmetijske, ribiške in kohezijske politike lahko prispevajo k podpori za to strategijo. Strategija 2020 zahteva zakonodaje, ki bo preprečila degradacijo sistemov. Zato vam lahko zagotovim, da bo strategija vsebovala a, ukrepe, s katerimi bomo dosegli te cije, cilje. S tem bomo tudi izboljšali izvajanje direktive o pticah in o habitatu, zato da lahko tudi pospešimo zagotovitev statusa ogroženih vrst za pomembne vrste, ogrožene vrste Evropske unije. Ko gre za splošno okoljsko zakonodajo, bo komisija pripravila komunikacijo ob koncu tega leta. Ne bomo nadomestili že obstoječe komunikacije, ampak jih želimo izboljšati s tem, da se bomo osredotočili na bolj splošno strukturo in znanje, ki podpira izvajanje izvajanje tega, te zakonodaje. Pregledali pa bomo tudi možnosti za to, da okrepimo inštrumente in sisteme za nadzor, ki jih imamo na evropski in na nacionalni ravni. Okvir Evropske unije o inšpekcijah narave je že bil izboljšan lansko leto s tem, da smo sprijeli priporočila za minimalne kriterije za inšpekcije, okoljske inšpekcije v državah članicah. Izboljšali pa smo tudi sektorsko zakonodajo. Komunikacija je še vedno v pripravi, vsebini se še nismo dogovorili. Posvetovali se bomo z vsemi zainteresiranimi, vključno z Evropskim parlamentom, preko pristojnih odborov, zato da bodo evropski poslanci imeli možnost, da izrazi svoje mnenje in da prispevajo k oblikovanju te komunikacije. Hvala lepa, gospod komisar. Preden začnemo z dodatnimi vprašanji, bi opozorila poslance, da bo naslednje vprašanje gospoda Šancisa tudi zadnje. dodatno vprašanje. Najlepša hvala za odgovor, gospod komisar. Veselimo se že te strategije. Evropski parlament bo zagotovo imel veliko zanimivih idej, ki jih lahko vključite. Ko govorimo o nagojino strategiji, bi lahko povedali, kaj v zvezi s tem, kako napredujemo pri izvajanju teh sklepov in kako pa protokol ABS, kakšni so protokol, kakšno je izvanje, kakšen je napredek in pa um, pri zaščiti morskih vrst, kako bomo dosegli cilje iz Nagoje, kako bomo zagotovili biotsko raznovrstnost znotraj skupne kmetijske politike, kjer imamo inštrumente za to. Evropski parlament pa je zahteval tudi zaščito uh, divjih Eh, vrst in um, narave. Kaj boste storili glede tega? Imamo še dodatno vprašanje gospoda Poselta. Gospod komisar, rad bi samo vprašal, se osredotočate na varstvo narave, zaščite, na zaščito divjih vrst živali in rastlin ali pa se osredotočate na domače živali in na druge kmetijske rastline, kulture, ki jih moramo ravno tako zaščititi? Še eno dodatno vprašanje, gospoda Gavandija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča rad bi dodal naslednje. Govorimo o biotski raznovrstnosti. Vprašanje, ki je sedaj zelo pereče, je, da nekatere države članice, tudi moja, skušajo zmanjšati cilje znotraj zakonodaje o zaščiti narave. Zanima me, če komisar meni, da bomo znižali te cilje ali se bomo držali obstoječih. Hvala lepa, gospod komisar. Najlepša hvala za vso vprašanje glede na goje. Mislim, da AB zelo dobro nadaljuje, eh, napreduje, tukaj ni nobenih težav, imamo manjše težave z prevodom, vendar pa smo glede vsebine uh, veliko napredovali, pripravljamo tudi zakonodajo na podlagi tega, kar smo podpisali, tako bomo potem začeli s procesom ratifikacije. To zahteva svoj čas, vendar pa mislim, da tukaj ni resnejših ovir. Sedaj pa morske, morska področja, ki so zaščitena, tukaj nazadujemo in zamujamo, skušamo čim več storiti, vendar pa je tudi res, da bomo morali storiti dosti več glede na naše obveze. Tudi zaradi Nature 2000 in zaradi naših lastnih obvez. Skupna kmetijska politika Natura 2000 in financiranje, seveda bom skušal storiti vse, da bomo to čim bolje predstavili v prvem in drugem stebru, zato da bo biotska raznovrstnost dobila potrebno pozornost pri reformah skupne kmetijske politike. Pripravili smo skupno pismo treh komisarjev, ki smo ga poslali na zadnje srečanje ministrov za okolje. V tem pismu smo napisali, da se strinjamo o teh zadevah in da je to smer, v katero želimo iti. Vprašanje gospoda Poselta. Torej, znotraj Nature 2000 želimo zaščititi 18 odstotkov evropskega ozemlja. Znotraj Nature 2000 potem imamo dve direktivi o pticah in o habitatu, kjer je jasno določeno, kdo in kako bo zaščite na kateri ravni in tako dalje. To pomeni, da je ta zakonodaja zelo široka ne osredotočamo se na posamezne ogrožene vrste, ampak želimo delovati na način, da bomo dobili čim više raven zaščite. Res pa je, da imamo veliko vrst v Evropi, ki smo jih označili kot ogrožene in eh, ki so v zelo slabem stanju. Tukaj treba storiti še več vprašanje glede ciljev. Tukaj je odgovor zelo enostaven. V tem trenutku se ne bomo osredotočali na znižanje ciljev, osredotočiti se moramo na resna vprašanja izvajanja Nature 2000. To pomeni, da bomo morali pripraviti načrte za opravljanje in Eh, za to dobiti potrebna sredstva, kar seveda ne bo lahko, vendar pa potrebujemo takšna sredstva za prihodnost. Najlepša hvala, gospod komisar. Zadnje vprašanje gospoda Šantisa. Ravnanje z odpadki v Grčiji, gospod komisar. Eh, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci. imamo direktivo s hierarhijo za upravljanje z odpadki. Preprečevanje proizvanja odpadkov je najboljša opcija, potem imamo ponovno uporabo, recikliranje in pa pridobivanje energije. E, odvajanje odpadkov pa je zadnja možnost. Države članice pa bi morale za odstop od hierarhije podati obrazložitev. Torej, odlagališča eh, so zadnja opcija za neustrezno za rešitev za ravnanje z odpadki, ki kar naj bi upoštevale tudi države članice. Odpadke bi morali uporabiti tudi kot surovino pri proizvodnji, zato moramo ločevati odpadke, ki jih lahko recikliramo in to je najboljša možnost za zbiranje podatkov. Z direktivo morajo države članice do leta 2013 zagotoviti ločeno zbiranje za papir, kovino, plastiko in steklo. Tukaj seveda obstaja določena prožnost za to, da države članice lahko prilagodijo svoje sisteme za zbiranje odpadkov. Še posebej imamo področja, kjer imamo zelo veliko tehnologij za takšno ločevanje. Drugod pa imamo pomankanje takšnih sistemov. Grčija se sooča z resnim problemom nezakonitih odlagališč. Kot veste, jih je sodišče obsodilo zaradi previsokega števila odlagališč, ki so bila nezakonita na ozemlju Grčije. Tega vprašanja še nismo rešili. Decembra 2010 pa so grške oblasti pripravile akcijski načrt, s katerim bi lahko zaprli vsa odlagališča do junija letos. Komisija pozdravlja ta načrt vključno s delo, odprtjem novim odlagališč, čeprav je to skrajna rešitev za odpadke. Zagotoviti pa morajo minimalne sanitarne standarde v skladu z evropsko zakonodajo. Direktiva za odlagališča je že velik napredek v primerjavi z nezakonitimi odlagališči. Zato komisija poziva grške oblasti, da čim prej odpre nova odlagališča in da za to porabi evropska sredstva, ki jih ima na voljo. Grčija pa jim mora imeti še dlje in se mora odmakniti od odlagališč kot eh, glavna vrsta upravljanja z odlagališči in se pomakniti proti recikliranju. V skladu s statističnimi podatki imamo v Grčiji 82 odstotkov lokalnih odpadkov, ki pristajajo na, pristanejo na odlagališčih, v Evropski uniji pa je povprečje 38 odstotkov. Samo 17 odstotkov lokalnih odpadkov se reciklira. Izvajanje direktive o odpadkih je prednostna naloga za komisijo, po mojem mnenju. Zato bomo nadzorovali nacionalne politike na tem področju v skladu z nacionalnimi akcijskimi načrti za odpadke. Čakamo izvajanje akcijskega načrta Grčije, nadziramo izvajanje in pa postopek zaprtja vseh nezakonitih odlagališč, vključno z projektom, ki jih Evropska unija financira. S financiranjem skušamo zagotoviti, da bomo s tem dosegli cilje, ki jih definiramo v naši zakonodaji. V primeru Grčije je bistvenega pomena, da zmanjšamo odlaganje odpadkov na odlagališča in da povečamo delež, ki se ga reciklira. Pravo upravljanje z odpadki je priložnost zaradi tega, ker lahko s tem ustvarimo nova delovna mesta v državi. Zagotoviti moramo tudi učinkovito upravljanje z viri v Evropski uniji z najboljšo prakso. Jutri bom šel v Grčijo, kjer um, bom opravil dvodnevni obisk. Potem Eh, se bomo o tem seveda še natančno pogovorili na licu mesta. Hvala lepa, gospod Švancis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ta izjava komisarja mi daje up, torej jutri potujete v Grčijo in boste obiska, obiskali regijo blizu Aten, kaj ti. Že mesece tam obstaja spor med državljani in policijo. Gre namreč za to, da je treba resnično nekaj storiti v zvezi z odlagališči. Pravite, da je to skrajna rešitev, vendar pa. Je treba preprečiti, da se odpadke odlaga v naravo. Tukaj morate ukrepati. To je resnično škandalozno za okolje. Torej, ne morete financirati takšne projekte. Torej, rešiti morate ta problem. Ta zadeva ni tako teoretična, kot ste jo tukaj predstavili. Hvala lepa. Gospod komisar torej dodatno povabilo. Seveda bom obiskal bližino Aten, načrtujemo pa tudi pogovor s tremi odbori v grškem parlamentu. Razpravljali bomo tudi o tem. Seveda se zavedam resnosti tega vprašanja. Naj vam povem, zakaj sofinanciramo nekatera odlagališča, čeprav menimo, da je to najslabša rešitev v hierarhiji odpadkov. Najpomembnejše je, kar je treba upoštevati, človeško zdravje in varstvo okolja. Zagotoviti moramo torej, da to zaščitimo. Zato je pomembno, da skušamo najti čim boljše možnosti. Včasih pa moramo storiti korak za korakom. Videl sem podatke z cele Evrope in skazalo se je, da ko država članica resno začne z ločevanjem odpadkov, imamo zelo visoko stopno recikliranja in zelo majhno, majhen delež na odlagališče, ko gre za lokalne odpadke. In ta prestop je zelo hiter. Včasih pa je odlagališče nažalost edina eh, možnost. V tem kontekstu je treba zaščititi človeško zdravje. Hvala lepa, gospod komisar. Zaradi premankanja časa boste odgovor na ostalo vprašanje dobili v pisni obliki. S tem je zasedanje prekinjeno do devetih.